da so ekstremistični pogledi nesprejemljivi za celotno družbo. Hvala za vašo pozornost. Uh, hvala minister in hvala za kakovostno razpravo. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To gre za ustno vprašanje komisiji in svetu v zvezi z domnevno uporabo evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov strani Ameriške obveščevalne agencije CIE. In najprej bom dal besedo gospodu Aguilarju, ki je bil soavtor tega vprašanja. Hvala lepa, gospod predsedujoča. To vprašanje za usni odgovor smo zastavili zato, ker je Evropski parlament 11. septembra 2012 sprejel resolucijo o nezakonitih preletih CIE in o nezakonitem pridržanju CIE na evropskem ozemlju. Predvsem zaradi tega smo to storili, ker smo želeli storiti korak naprej. Kot parlament smo se tem vprašanjem torej že ukvarjali, sedaj pa zastavljamo vprašanje za ustni odgovor, ki ga naslavljamo na komisijo. Zanima nas, ali ste v okviru azila in pravosodnega sodelovanja stvari preiskali, ali ste sprejeli ukrepe za to, da bi preprečili morebitno kršenje temeljnih načel in zakonodaje, ali ste zahtevali od držav članic, da podajo odgovore glede teh domnev, ali ste zahtevali, da državi zmeno informacije glede tega, ali so res obveščevalne službe posegale po informacijah, kaj se je dogajalo potem tudi naprimer z vsem tem, kar smo mi storili kot odborljive, ki smo prav tako upravili preiskavo glede množičnega nadzora stranicije in glede nezakonitih pridržanja. Poleg tega pa želimo zastaviti vprašanje tudi svetu, zato ker nas zanima, ali je svet upošteval načelo zvestobe do drugih institucij. Namreč zanima me, kaj se je dogajalo s posameznimi poročili, zapisniki sestankov, kot smo videli, ste določene zadeve tam prečrtali in jih prekrili. Države članice bi morale skupaj z evropskimi varnostnimi agencijami odigrati svojo ulogo. Namreč preprečiti bi morali to vrstne operacije CIE. Mislim, da smo tudi dolžni v takšnem kontekstu izvedeti, katere so tiste države, v katerih se je ta problem najbolj intenzivno izrazil. Litva, država, ki trenutno predseduje Evropski uniji, je ena od držav, ki so bile izpostavljene. Tudi na Polskem, Finski, Italiji, Romuniji, v Združenem kraljestvu naj bi prišlo do tovrstnih dejavnosti. Zato nas res zanima, kaj ste dejansko storili s tem v zvezi. Zanima me, ali ste raziskali, kaj je CIA počela na naših ozemljih in kaj ste storili zato, da do tega ne bo več prišlo. Poleg tega imam občutek, da prevladuje nekaznovanje pri tovrstnih dejavnostih. To vrstno ravnanje je za nas nesprejemljivo, pa ga niste kaznovali. Zato prosim, da nam poveste, kaj se je zgodilo, kdo je storil kaj, kdo je dopustil, da se je to dogajalo, predvsem pa. Nas zanima, kaj boste storili, da do tovrstnih dejanj ne bo ponovno prišlo. Zaenkrat namreč preiskave niso privedle do kakšnega zadovoljivega zaključka. Zato tudi zastavljamo to vprašanje za ustni odgovor. Predstavili smo tudi resolucijo in upam, da bo parlamentu resolucijo podprl, ker želimo svetu, komisiji in državam članicam poslati zelo jasno sporočilo, namreč da Evropski parlament prevzema odgovornost in sledi temu vprašanju. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Brok, ki je tudi soavtor vprašanja. Gospa predsedujoča, gospa podpredsednica, gospod predstavnik eh, sveta. Po 9. septembru oziroma po 11. septembru se je marsikaj zgodilo, kar z našimi običajnimi pravili in varovanjem pravne države ni vedno delovalo. In to moramo sedaj preprečiti, da se ne bo spet ponovilo. Vendar pa moramo tudi pojasniti, da se je to zgodilo po določenimi okoliščini in da moramo najti pravila, ki bodo ustrezala pravni državi, hkrati pa onemogočila terorizem. In moramo tudi se zavedati, da ZDA niso naši sovražniki in ne smemo dati vtisa pri takih razpravah, da tako mislimo. Moramo tudi videti, da v pravni državi, kakršna vlada v ZDA, tudi razpravljajo o teh vprašanjih in to tudi na kritičen način. To povem zato, da ne bo nastal nek napačen vtis. upam, da nama bosta sveti komisija lahko pomagala pri teh vprašanjih, da bosta lahko nam podala odgovore. Moram pa reči, da je v nekaterih točkah težko. To postane jasno v besedilu resolucije. Besedo bi lahko in pa pojasnili. Te besede se pojavljajo zelo pogosto. To pomeni, da tudi nam ni vedno jasno, ali se določene zadeve res dogajajo. Zato jih je treba jemati kot. Uh, neke trditve, ki pa niso nujno resnične. Vendar pa bi to povezal z razpravo, ki trenutno poteka v vprašanji NSA. Podpredsednico bi podprl pri tem, da pri vprašanje razjasnitve uh, oziroma pri vprašanju tudi zbiranja podatkov, kaj pri potovanju v ZDA in druge države, da tukaj napredujemo in napredujemo tudi na področju varstva podatkov, torej v vprašanjih pravne države. Torej moramo najti konstruktivne rešitve, ki bodo v kasnejših trenutkih take zadeve, ki so se bojda zgodile, preprečile. In moramo najti pravila, ki ne bodo preprečevala da bo pravna država v nasprotju z sodelovanjem z obveščevalnimi službami. In zato je nujno, da postavimo te uh, povezave in nujno je, da začne veljati okvirni sporazum o varstvu podatkov za ZDA. In ta vprašanja so se mi zdela izjemno pomembna, da vzpostavimo to povezavo in na ta način zagotovimo v prihodnosti za okrepljene pravne rešitve. Sem sicer soavtor tega vprašanja, ne pa soavtor resolucije, ki je iz prej navedenih razlogov ne moramo v celoti podpreti. In ironično je, da naša država oziroma moja država um, nekako odnesla do, kratko v tej, uh, oziroma se je dobro obnesla v tej resoluciji, ampak o tem govorim ironično. Sedaj pa v imenu sveta gospod Leškevičius. president vice president of the commission predsedujoča podpredsednica komisije spoštovane poslanke in poslanci i'm grateful for this opportunity to respond to the zahvaljujem se za priložnost da lahko odgovorim na vprašanja ki sta jih eh, skupaj postavila odbor eh, za državljanske svoboščine in pa odbor za zunanje zadeve v okviru zakonodajnega okvira, v okviru katerega delujete obe institucije, je treba jasno povedati, da nacionalna varnost ostaja v odgovornosti posamezne države članice. To pomeni, da delo v zvezi s podatki, obveščevanjem ni v dometu Evropske unije in njenih inštitucij. raziskava domnevne vključenosti CIE je torej nekaj, kar zadeva države članice. Gre za vprašanje nacionalne varnosti in obveščevalnih dejavnosti, kar ne more biti obravnavano na ravni Evropske unije. Tako pravi pogodba. Zato svet ni mogel tudi sprejeti vaše resolucije oziroma ni mogel uh, Eh, izvajali sklepo vaše resolucije, ki je, bila sprejet, ki je bila sprejeta pred nedavnim. Gre za naloge, ki jih mora opraviti vsaka država in niso v pristojnosti unije. Zato svet ni izvedel posvetov z posameznimi ameriškimi agencijami, kar se tiče medsebojne pravne pomoči gre tu za izključno bilateralno sodelovanje med državami, ki so vključene v vse skupaj. In ni na svetu, da prepreči varovalke za, za, gotavl, za, za gotavljanje upoštevanja človekovih pravic pri izvajanju um, obveščevalnih dejavnosti. To je v pristojnosti držav pravne omejitve sveta in vseh institucij v zvezi z to, tem vprašanjem pomenijo, da svet ni mogel zagotoviti ukrepov, ki bi lahko sledili vaši resoluciji iz preteklega leta. To pa ne pomeni, da je bil svet tih. Jasno je izjavil ob številnih priložnostih, da je boj proti terorizmu uh, nujen, upoštevajoč mednarodno, oziroma da je pri tem boju treba upoštevati mednarodno pravo, pravo o beguncih in o humanitarni dejavnosti. In tudi eh, skrito pridržanje ujetnikov ni v skladu z mednarodnim pravom lahko smo uspešni pri boju terorizmu dolgoročno le, če se držimo naših bistvenih vrednot, naših temeljnih vrednot. Vsaka kršitev vladavine prava v boju proti terorizmu bi lahko spodbudile eh, tudi posameznike k drugim kaznivim dejanjem. Seveda pa kaj takega ne more nikakor eh, upravičiti terorističnih dejanj v katerihkoli okoliščinah. Evropska unija ima reden dialog z Združenimi državami Amerike in vključuje tudi pravne svetovalce, ki so specializirani tudi za terorizem in mednarodno pravo. Tu se posvečamo tudi vprašanjem, kot so pridržanje, preleti eh, in zaslišanje ujetnikov. Evropska unija tu izpostavlja pomen spoštovanja mednarodnega prava in pa človekovih pravic. Moramo pa biti jasni, da posamezne dejavnosti obveščevalne službe niso predmet teh pogovorov. Nekatera srečanja so bila odprta tudi za parlament. Oziroma zapisniki so bili na voljo tudi poslancem tega parlamenta, vendar pa ne vedno v celoti zaradi varovanja tajne. In takšni sestanki na diplomatski ravni so, imajo svojo vrednost le, če lahko diplomati tam govorijo odkrito. Uh, ta, to je lahko včasih dosti bolje, kot pa javno oznanjanje določ, eh, zato svet ne um, sprejema očitka, da je kršil načelo lojalnega sodelovanja. Mi smo ravnali v skladu z obstoječimi pravili in z običajnimi praksami. Predsedujoča, gospa podpredsednica komisije, spoštovane poslanke in poslanci, vsi delujemo v okviru zakonodajnega okvira, ki ga moramo spoštovati. Tam, kjer lahko napredujemo in kjer lahko ukrepamo, tam smo pripravljeni to storiti, tako kot je v našem dialogu z ZDA. Če pa želimo zagotoviti spoštovanje načel, ki sem jih pravkar um, izpostavil, potem lahko to naredimo le z uh, potrpežljivo diplomacijo in pa diskretno. Ne na ta način bomo lahko dosegli uh, rezultate. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo komisarka Redingova. Gospa predsednica, predsednik je eh, govoril, da, eh, te, eh, da ta nezakonita pridržanja predstavljajo kršitev več eh, temeljih pravic. Tukaj gre za nezakonito pridržanje, za zadržanje v zaporu in velikokrat tudi eh, grobo ravnanje. In velikokrat smo v tej hiši že govorili o tem, da boj proti terorizmu ne more opravečevati takih praks. In to je sedaj bilo tudi potrjeno. To je potrdilo tudi predsedstvo sveta. Ampak predsedstvo sveta je povdarilo še nekaj. In sicer vprašanja nacionalne varnosti, ki so izven okvira pristojnosti Evropske unije pogodba ne daje komisiji pristojnosti, da bi izvajala in vodila preiskave v takih zadev. In iz tega razloga je komisija vedno podarjala, da so države članice tiste, ki morajo same izvesti poglobljene, neodvisne in objektivne preiskave, zato da bi se pokazala resnica. To je pozitivna obveznost, ki izhaja iz Evropske konvencije o človekovih pravicah da bi lahko določili odgovornosti in da bi lahko žrtvam omogočili eh, odškodnino za škodo, ki so jo utrpele. Danes je Evropski parlament ponovno postavil vprašanje v zvezi z eh, možnostjo kršitve teh eh, določb in sicer se strani tistih držav članic, ki so sodelovale ali naj bi sodelovale s programom CIA. Eh, vprašanja se v glavnem nanašajo na pravosodno sodelovanje z ZDA. Naj povem nekaj dejstev. V času izvajanja programov CIE, to je bilo eh, v letih 2001 in 2003, ni bilo nobenih EU določb, ki bi se uporabljala za pravosodno sodelovanje med EU in ZDA. Šele oktobra leta 2009 je svet sprejel sklep s katerim je potrdil eh, podpis dveh sporazumov za ZDA. En sporazum se je nanašal na izročanje, drugi pa na vzajemno pravno pomoč. Oba ta dva sporazuma sta začela veljati 1. januarja leta 2010. Ta sporazuma pojasnjujeta in eh, poenotita eh, po pravni okvir za eh, sodno sodelovanje na kazanskih zadevah v, z ZDA. Še enkrat bi želela povedati, da moramo razlikovati med dvema potrebama. Najprej, tu je obveznost, da se odkrije resnica. To spada izključno v pristojnosti držav članic. Komisija ne more neposredno usklejevati, niti ne more pomagati pri nacionalnih preiskavah na tem področju. Zato, ker komisija nima pristojnosti, da bi sklicala recimo sestanek toživcev ali drugih nacionalnih organov, ki so eh, odgovorni za preiskave. Eh, svet je danes prisoten v naši razpravi. In svet je zelo jasno povedal, kakšne so odgovornosti sveta na tem področju. E, drugi element. Da bi se izognili ponavljanju. E EU in države članice ukrepajo proti terorizmu, vendar morajo ta dejanja biti vedno v skladu s standardi temeljnih pravic. Ena od ključnih sprememb v pravnem okviru od eh, prve rezolucije Evropskega parlamenta je začetek veljavnosti sporazuma med EU in ZDA o eh, izročanju in sodelovanju v kazanskih eh, zadevah. Ta dva Eh, sporazuma predstavlja ta kanale za sodelovanje tudi med organi pregona. In eh, ta instrument, tako kot druga zakonodaja EU, se izvaja na način, ki je v skladu z listino. Zato skrbi komisija. Na tej podlagi sva s komisarko Marstromovo poslali pismo 5. marca leta 2013 ministrom za notranje zadeve in ministrom za pravosodje vseh držav članic. S tem pismom sta, sva povdarili, kako pomembno je uporabljati vse relevantne EU instrumente v boju proti terorizmu. Povdarili sva, da se ti instrumenti morajo uporabljati na način, ki je v celoti eh, v skladu z listino. Samo šest držav članic je odgovorilo doslej na to pismo. Službe Evropske komisije so eh, poslale opomnik eh, drugim državam eh, članicam Julija in Evropska komisija bo še naprej pozivala države članice naj odgovorijo, kajti nobenega namena nimamo pozabiti na ta pomembni izziv za naše eh, sodelovanje na kazenskem področju eh, v prihodnje. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa v imenu političnih skupin. Prvi bo govoril gospod Koeljo, dve minuti v imenu ELS. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči, predstavnik sveta, gospa Redin, kolegice in kolegi. cilj vedno ne opravičuje sredstev in zato obsojamo eh, te načine boja proti terorizmu, vključno z domnevnimi pridržanji, eh, z, z mučenjem in eh, grobim ravnanjem. Zahtevamo eh, polno preiskavo o vključenosti držav članic eh, v te dejavnosti z ZDA. In, eh, spremljamo tudi, kaj se je dogajalo v zadnjem času v zvezi z priporočili. Nekatere države članice niso preiskale svoje vključenosti v te programe in zelo žalostno je, da se te zamude dogajajo in da je nemogoče izvesti eh, neodvisne preiskave, ki bi nam omogočile pojasniti te dogodke. Mi smo odgovorni eh, za, eh, za eh, kršitve človekovih pravic. In moramo paziti, da do teh dogodkov ne pride več v prihodnje. Prepričan sem, da morajo preiskave v državah članicah temeljiti na eh, solidnih, na trdnih dokazih in da mora biti spoštovana zakonodaja EU. Zagotoviti moramo, da se bodo ljudje spomnili, da je eh, parlament institucija, ki dela za nje. Pomembno je, da ugotovimo, katere države članice so bile odgovorne. Zagotoviti moramo, da ne bo svet lagal spet parlamentu, kar se je zgodilo v preteklosti. Moja stranka je privržena vrednotam EU in eh, pravni državi, vladavini prava in pa eh, obrambi človekovih pravic. Eh, glasovali bomo proti določenim delom resolucije, zato ker se z nekaterimi deli ne strinjamo, ampak strinjamo pa se z osnovnim načelom. In če... Eh, hvala lepa. Najlepša hvala. V imenu socialistov, gospa Fajon, tri minute. Hvala lepa, predsedujoči pred letom dni smo v resoluciji od evropskih vlad zahtevali odgovore v zvezi z domnevnimi pridržanji ameriških zapornikov v okviru tajnega programa cia in grobim ravnanjem z njimi. resnici še do danes nismo prišli do dna saj niti ena država niti evropska komisija niti svet niso zares sledili pozivom te hiše še vedno nihče ni prevzel odgovornosti za te sramotne in najbolj hude kršitve človekovih pravic v povojni evropski zgodovini. vlade se izogibajo sodelovanju ni neodvisnih preiskav medtem ko na dan prihajajo nova dejstva. že leta v parlamentu opozarjamo da evropa ne sme pomesti lastnih napak pod preprogo. to se nam je in nam se spet dogaja v novi človeški tragediji pored otokom lampedusa kjer je po zadnjih podatkih umrlo skoraj tristo beguncev iz sirije. evropa mora biti vzor varovanja človekovih pravic. evropejci vztrajamo da smo najbolj moderen del sveta ampak s tako ignoranco ko pred očmi dopuščamo tako hude kršitve izgubljamo ugled verodostojnost posebej naših državljanov in kako lahko to potem zahtevamo od drugih? koliko nedolžnih oseb mora še umreti koliko življenj moramo še izgubiti? da se bo evropa zbudila da bo prevzela odgovornost. danes po letu dni ponovno zgolj govorimo tu v hramu demokracije o strogem posegu v suverenost držav o kršitvah človekovih pravic in svoboščin med katere sodijo pridržanja ameriških zapornikov mučenje in druge oblike grdega ravnanja kršitve načela nevračanja ter prisilno izginotje posameznikov na plan vsak dan prihajajo nova odkritja in dejstva ki potrjujejo da so evropske vlade sodelovale z združenimi državami in agencijo cia v skrivnih programih. v resoluciji zato jasno pozivamo predsedujočo državo svetu litvo naj razpravo o domnevni evropski odgovornosti za te hude kršitve uvrsti na dnevni red zasedanja pristojnih ministrov z razočaranjem ugotavljamo da še vedno osem držav unije ni odgovorilo na pismo združenih narodov o skrivnih zaporih programih v luči boja proti terorizmu. poseganje tujih varnostno obveščevalnih služb v zadeve suverenih držav članic unije se ne sme ponoviti čeprav smo na žalost priča da temu še zdaleč ni tako afere prism nsa prisluškovanja globoko načenjajo zaupanje in potrpljenje evropejcev tako kot evropske vlade tudi komisija ni v zadovoljivi meri odgovorila na našo resolucijo izpred leta dni o domnevnih kršitvah človekovih pravic na evropskih tleh. pričakujem zato dragi kolegi eh, spoštovana komisarka predstavnik sveta da bomo jutri v evropskem parlamentu resolucijo odločno podprli saj imamo dolžnost da kot glas ljudstva na te kršitve in nepravilnosti vseskozi opozarjamo to je naša skupna evropska odgovornost.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 ali ste prebrali naslov današnje razprave? E, domnevne, e, domnevne pridržanja. Nobena preiskava še ni bila e, končana v nobeni državi članici. Preiskave še vedno tečejo. Gospa Fajon, ali Eh, ne bi bilo eh, bolje govoriti o sumih in domnevnih pridržanjih. Se opravičujem, to je bil tudi. Eh, za priložnost, da odgovorim na to vprašanje. Strinjam se z vami, da je naslov te resolucije domnevna pridržanja in prevozi, ampak dejstvo je, da praktično vsak dan oziroma mesec preko medijev, preko organizacij na dan prihajajo nova dejstva dejstvo je tudi da nobena institucija kot tudi ne evropske vlade v resnici niso odgovorile na naše pozive izpred leta dni da veliko preiskav je bilo zaustavljenih ali se ne nadaljuje med drugim tudi v predsedujoči državi litva tako da jaz mislim da do zdaj nihče resnici dejansko ni prišel do dna in da je naša odgovornost da na te grobe kršitve vsakič znova opozarjamo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 In uh, slišimo tudi, da so evropske države bile soodgovorne za ta dejanja. V zadnjem mesecu sem organizirala prvo razpravo v Evropskem parlamentu o Guantanamu. In uh, vrnila se bom k pravnemu razmišljanju, ki je v bistvu defektivno. In za trenutek pa se želimo sredotočiti na drugo stvar, Eh, na katero se nanaša ta resolucija. In to je odgovornost na nacionalni ravni tudi v Združenem kraljestvu. In eh, govori tudi o tem, da morata komisija in svet eh, pomagati pri procesu in morata tudi spremljati zagotavljanje nacionalne odgovornosti vendar pa to ni eh, izven eh, pristojnosti EU ali sveta. Zakaj pa imamo sicer klauzule o človekovih pravicah v pogodbah in v listini? Ka, kakšno smislo pa sploh imajo izjave, da morajo operacije boja proti terorizmu spoštovati tudi mednarodno in humanitarno pravo? Če pa še na, eh, na evropski ravni, nacionalni ravni ne upoštevamo toliko dejstev. Mislim, da je prišel trenutek, da eh, izraz domnevno tudi eh, opustimo, kajti ta zakonodaja je bila kršena. Kršeni so bili naši zakoni, kršeni so bili mednarodni zakoni. ZDA so poskušale opravičiti svoje dejanje z vojno proti terorju. In uh, s to vojno so skušali upravičiti kršenje teh dolgo, uh, dolgotrajnih, teh starih uh, norm mednarodnega prava. In jemljajo si eks, eksklučno pravico, da opredelijo, kaj je vojna. Abu Alasa Libija so uh, grabili v Libiji pod istimi izgovori in Guantanamo je še vedno odprt. Uh, ljudje nikoli niso bili obsojeni, eh, niti, ne, niti ni bila proti njim vložena nobena eh, obtožnica. In v takšni situaciji moramo eh, poskrbeti za pravo uporabo mednarodnega prava. Kot podpredsednica delegacije EU želim E, Ameriki najboljše. In ko vaš najboljši prijatelj e, zaide, sprave poti ga poskušate spraviti nazaj. In vsi moramo to poskušati narediti, komisija e, in svet. Hvala lepa. V imenu zeleni gospa Flotko. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot je že bilo rečeno, smo pred enim letom sprejeli Eh, poročilo. To poročilo je nadaljevanje zelo dolgotrajnega, strajnega dela, eh, ki smo ga opravljali v eh, preiskovalni komisiji. Poročilo je bilo sprejeto za veliko večino in želela bi, da bi ta konsens za pravico in resničnost tudi bil potrjen jutri za glasovanjem. In ta resolucija govori o dejstvih ki so se zgodila. In eh, polskemu kolegu bi rekla, da že eno leto eh, eh, ob, obstaja sklep o Macedoniji, o pravosodnem sodelovanju. Tudi Finska je preko svojega ombudsmana sprozila preiskavo. Nekaj eh, obsod je bilo v Italiji, eh, obsojeni so bili eh, člani tajnih služb. Eh, te preiskave so že končane, sedaj imamo že nove žrtve, ki so se pojavile. Te žrtve zahtevajo pravico od Litve. To se je zgodilo septembra, se pravi prejšnji mesec in na polskem eh, junija eh, je ena žrtev eh, zahtevala, da se ji prizna eh, ta status žrtve. Torej vsak mesec, vsak dan prinaša nove informacije. In mislim, da eh, ni dobro, da se države članice umikajo in tičijo glavo v eh, pesek in da upajo, da se bo vse skupaj nekje v zgodovini izgubilo. In če bo tako, ne bomo nikoli vedeli, resnic, kakšna je resnica. Veliko ljudi je pred sodiščem za človekove pravice, Gospod, vi ste iz Litve, vaša država je vedno podpirala eh, preiskave, vedno je govorila, da bo izvedla vse preiskave, če se bodo pojavila nova dejstva. Sedaj nova dejstva so in zahtevam od vas, da prevzamete to odgovornost in da ustvarite evropski okvir, s katerim se bo podprlo preiskave v državah članicah, tako da bi na koncu koncev le imeli državljani eh, jamstva, da se v celoti spoštujejo človekove pravice eh, tudi drugi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kirchhoff. Minuta in pol. Uh, chairman, uh, gospa predsedojoča, eh, gospa komisarka, seveda ne eh, smemo ignorirati vseh teh eh, obsod drža, eh, držav članic. Eh, nečloveško ravnanje in mučenje nista in nikoli ne morata biti orodje, na katerih bi gradili močno svobodno uh, družbo. Uh, In eh, moja jasna država je tudi tarča teh obtožb. To je država, ki se je dolgo časa borila za eh, pravno državo, za eh, poštenost. In pozdravljam možnost za preiskave, kajti s preiskavami bo mogoče nam vrniti dobro ime. Vendar pa je te preiskave treba izvesti na podlagi ustaljenih postopkov in, in v to na uh, ravni držav članic. Vendar pa mislim, da tega ne moremo delati v parlamentu. Tukaj se obtožbe preveč pogosto obravnavajo kot dejstva in priporočila se obravnavajo kot obsodbe. To moramo ustaviti, če želimo ohraniti kredibilnost te uh, hiše. Uh, In eh, parlament si želi, da bi Evropska unija igrala večjo vlogo tudi na, podro, eh, na področju delovanja varnostnih eh, in obveščevalnih služb. Jaz pa sprašujem, zakaj in kako bi EU lahko sploh odigrala tako vlogo. Jaz nimam pojma, pa tudi drugi ne, ki si želijo objektivnosti in pa poštenosti v tej celi zadevi. Najlepša hvala. Ve imeno Združene levice, gospa Veržija. Minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoče. Pred enim letom smo res prejeli eh, besedilo o domnevnih pridržanih ameriških eh, zapornikov. In eh, ta eh, Resolucija je vsebovala tudi eh, konkretna priporočila. Eno leto in po poročilo pa je pomembno videti, kje smo. In želela bi se tudi sama zahvaliti Elen Flotre za njeno strajnost. Kje smo? Ali smo na mrtvi točki? Skoraj. Večina priporočil se ni uresničila, tudi eh, sodne preiskave se niso odvijale, ampak vseeno imamo eh, stalno opraviti z novimi informacijami, ki se pojavljajo. Ta, eh, ta nedejavnost je škandalozna. Eh, Eh, ta eh, država se hoče zadovoljiti s trenutnim stanjem. Sama ne razumem, zakaj. Jutri bomo glasovali, eh, verjetno bo rezultat isti, kot je bil leta 2012 in, gospod komisarka, treba je zagotoviti, da žrtve dobijo očkodnino. Kršice človekovih pravic so neozdržne, zlasti če so te kršitve storjene se strani držav upamo, da bo eh, spoštovanje eh, državljanov eh, in da bo varovanje človekovih pravic še vedno nekaj, za kar se bomo borili, kajti zato smo odgovorni. Kar zadeva boj proti terorizmu? Boj proti terorizmu da, eh, more in ne sme nikoli opravičiti eh, kršitve določenih svoboščin. Eh, Če pride do odstopanj, jih je treba priznati in sankcionirati, tako da se ne ponovijo. Mislim, da je sedaj čas za to. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Beten za eno minuto. Hvala lepa. Če so ljudi res nezakonito prevažali preko evropskih meja in če to počela CIA, je to napačno, nedopustno. Vsak osumljenec ima pravico do pravičnega procesa in do preiskave, vendar to vprašanje za ustni odgovor ne leti na to. Mi želimo, da komisija spreme dodatne ukrepe za to, da bi nacionalne varnostne službe bile pod večjim nadzorom, tudi komisije. Javnost lahko več prebere o tem v dokumentu komisije z naslovom Varna Evropa v boljšem svetu, Evropska varnostna strategija, to je del štokholmskega programa. Ti predlogi so samo še en korak na poti k temu, ki vodi v ustanovitev Združenih držav Evrope. Evropska unija ima sedaj svojo zunanjo politiko, potem prevzema obrambne sile, pravzaprav držav članic, se pravi, potrebuje še varnostne sile, zato da se slika dopolni. Evropska unija zaenkrat še nima pristojnosti, da to stori in mi moramo poskrbeti, da te možnosti nikoli ne bo imela. Hvala. Köszönöm szépen. Hvala lepa.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 informacijah, ki so bile na voljo takrat, poročilo o domnevah, ki so bile takrat podane. Tega poročila seveda niso vsi podprli, zato ker smo kasneje ugotovili, da so nekatere domneve politično motivirane ali celo neotemeljene. Kaj ugotavljam sedaj, nekaj let kasneje? Mislim, da bi se vsi morali bolj zavedati tega, da vsi želimo obraniti človekove pravice. V vsakem primeru smo vsi proti tovrstnim nezakonitim dejavnostim. Kakršnokoli kršenje konvencije človekovih pravic je nedopustno in ga je treba obsoditi. Tu ni nobene dileme. Prvič sem se tega zavedal pravzaprav v tem parlamentu in takrat sem glasoval za poročilo Flotra. Z veseljem bom še enkrat glasoval za to poročilo, ampak leto zatem, ko nimamo na voljo dodatnih informacij, pa smo soočeni z resolucijo, o kateri bomo jutri glasovali. Ponovno se soočamo z domnevami, imenujemo posamezne države članice, ne da bi zato imeli dokaze. Zato bi morali biti zelo previdni. Mislim, da ne bi smeli to vrstnih kaznjivih dejanj voditi na javnih procesih, kjer bi bila javnost sodnika zagovarjati moramo polno spoštovanje človekovih pravic, vendar imam sam določene pridržke glede resolucije, ki bi bila, mora biti netočna, morda celo nepravična na morda številnih področjih, še posebej v delih, kjer se imenujejo posamezne države članice. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Gumeš za dve minuti. Hvala lepa Helen Flotr za delo, ki ga je opravila pri pripravi te resolucije podpredsedujoči vlade, nacionalne vlade, oblasti ZDA in komisija še vedno ne upoštevajo priporočil, ki smo jih podali v zvezi z kršitvami človekovih pravic strani ameriške obveščevalne agencije CIA v zapori Guantanamo in drugi. V okviru tega sem preučila 27 letal, ki so vstopile v portugalski letalski prostor med obdobjem od leta 2001 do 2006. Več pisem sem poslala portugalski vladi, zadnjo, zadnje je bilo poslano pred kratkim in še vedno nisem dobila odgovora. Prevzeti je treba odgovornost za te kršitve. Zanima me, ali svet prikriva, kaj se je zgodilo. Kaj ti? Če ne bomo storili nič, bodo ljudje še naprej kršili človekove pravice, če ne bo prišlo do sankcij. Upoštevati je treba tudi program PRISM in operacijo Socialist eh, britanske obveščevalne agencije GCHQ, ki je eh, v vizir vzela belgijski Belgakom. Terorizmu se ne bomo zoprestavili na kazniv način. Taka kazniva dejanja je treba kaznovati in eh, ne moremo kar dovoliti, da bodo ljudje kradli podatke drugih ljudi in kratili njihove pravice. Oblasti ZDA in njihovi partnerji v Evropi morajo odgovarjati za to, kar so storili. Kaznovati jih je treba kot posameznike in tudi kolektivno, če se jim dokaže krivda. Presenečena sem nad eh, komentarji, ki jih je podal svet. Res se zdi, kot da smo v knjigi Georgea Orwella 1984. Evropa ni storila nič, nacionalni parlamenti niso tega natančno preučili, zato moramo to preveriti. Če bomo dopustili, da mm, se ne zgodi nič, da ne storimo nič, potem bomo državljane pustili na cedilu. Čez atlantske odnose ne smemo eh, ogroziti, SWIFT, PNR in tako naprej. Tudi to moramo ohraniti v mislih. Hvala. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Želel bi zastaviti. Ne, vi imate vprašanje, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa poslanka, zelo vas cenim kot zelo modro osebo. Ampak eh, prej ste dejali, da je sodelovanje med posebnimi službami držav članic Evropske unije in eh, ameriško CIO kriminalna dejavnost. Kolikor vem, je to stvar meddržavnih sporazumov, tako da me res zanima, kaj po vašem mnenju tu je kriminalnega pri tem početju. kriminal je prisvajanje podatkov in kršenje mm, zasebnosti državljanov. Vse, kar je pro, protizakonito, pomeni razširjeno tolmačenje obstoječih sporazumom in to krši pravice državljanov. In to ni pravi način izvajanja boja proti terorizmu. Ravno nasprotno, v roke teroristom m, mm, m, postavlja eh, te ljudi in tudi dvome pri, povzroča dvome pri naših državljanih. Dziękuję bardzo. Hvala lepa. Tako pri današnjem ustnem vprašanju, kot tudi pri preteklih resolucijah o zaporih CIE v Evropi, se parlament sklicuje na zavarovanje človekovih pravic. Pozivamo svet, da reagira na način, da varnostne agencije oziroma poščevalne agencije Eh, ne bodo postopale na ta način, ampak kot vemo, svet nima pooblastila na tem področju. Vsi tu se sklicujemo na spoštovanje človekovih prvic. Najkrajša in najboljša resolucija eh, izpod perisa EKR v prvi točki določa, da so eh, ukrepi za boj proti terorizmu in spoštovanje človekovih pravic dve zadevi, ki nista v nasprotju. Če se bomo instrumentalno lotevali eh, operativnega obravnavanja boja proti terorizmu, potem se res sprašujem, kakšni so praktični učinki dela evropskih institucij, kar zadeva boj proti terorizmu, ali pa vse čas samo stvari postavljamo pod vprašaj in vse čas samo sprejemamo vedno nove resolucije. Hvala lepa, gospod eh, Protaševič. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, spoštovana podpredsednica komisije. Poštovane kolegice in kolegi, nobenega dvoma ni, da morebitne kršitve pravic, če je do njih eh, prišlo, prišlo eh, zahtevajo razjasnitev v tej vojni proti terorizmu in eh, to zahteva pojasnila strani držav članic EU, pa tudi ZDA. Postopki tečejo pred sodišči, prihaja do obsoft in organi pregona so uspeli dokumentirati določene kršitve na podlagi pričevanj bivših agentov ali vojakov. Pripričan sem, da bo podobno tudi pri morebitnih eh, oziroma domnevnih tajnih zaporih na ozemlju držav članic EU. Na Polskem, ki je ena od držav omenjena v tej resoluciji, imamo postopek, preiskovalni postopek, ki poteka neodvisno od vlade in eh, ki poteka po lastnem načrtu preiskave in pripričan sem, da je to dober način, kako preiskati more biti nekršitve. Sveda to ni enostavno delo, to je treba izredno tu povedati. Številna vprašanja so podvržena klauzuli o nerazkritju in številni dokazi so izven ozemlja Republike Polske. Zaradi tega so po mojem mnenju nekatere zahteve o transparentnosti v resoluciji nerazumljive v besedilu resolucije imamo kar nekaj zahtev, ki so dvomljive. In eh, to so stvari, ki so v izključni pristojnosti držav članic in njihovih vlad. In če ne bomo ustrezno popravili besedila resolucije, kar zadeva neposredno sklicevanje na sodišča in tožilstvo držav članic, se bojim, da nejasne kolegi iz moje delegacije ne bomo mogli podpreti te resolucije. Hvala lepa. Hvala lepa. Vprašanje pa postopku modrega kartona. Izvolite, gospod Flotho. Hvala lepa. Imam vprašanje za spoštovanega kolega. Ali se vam ne zdi, da je na področju neodvisnosti preiskav vendarle nekaj mednarodnih normativov, ki jih je treba spoštovati. Prav tako me zanima, če se vam zdi, da je odstavek 6, kjer Poljsko pozivamo k temu, da svojo preiskavo vodi bolj transparentno in da brez kakršnih koli pridržkov eh, sodeluje s TDIP, me zanima, kaj bi kolega dejal s tem v zvezi. Hvala lepa. Sodeloval sem na zaslišanjih, ki so potekala pred nekaj eh, leti v odboru za notranje zadeve. In tam smo zelo natančno obravnavali situacijo v posameznih državah. Zdaj, če že govorimo konkretno o Polski, potem naj povem, da so tudi neodvisni strokovnjaki dejali, da je to država, kjer tožilstvo deluje vsekakor v želji razjasnitve tega vprašanja. Zdaj, oškodovane eh, osebe, njihovi zagovorniki eh, imajo določene pripombe glede transparentnosti, ampak dejstvo je, da gre za preiskavo, ki zadeva materijo, ki je podvržena klauzuli o tajnosti. Tako da žal načela transparentnosti ne moremo zagotoviti ne zaradi pomankanja volje, ampak zaradi predpisov, ki nas tu zavezujejo. Hvala lepa.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 Evropska unija. Sam sem politik, ki se še dobro spomne totalitarnih in komunističnega režima in vem, do kakšne mire človekove pravice lahko ne spo, niso spoštovane. Varnost je naša temeljna pravica in eh, napadi na Baliju, v New Yorku, v Madridu in vsi ali pa teroristični napaki, napadi v Londonu, to, so, to je le nekaj primerov situacij, kjer so temeljne človekove človekove pravice bile poteptane. Če nekdo krši te pravice, zagotovo nas ne sme presenetiti, da, ne, da nismo prijazni do njih. Brez preiskav in brez torej, preiskovalnih postopkov teh kriminalcev ne bi nikoli ujeli. Zato ne razumem stališča določenih kolegov, ki v principu napadajo ameriške kolege in zahtevajo eh, čudne stvari od, naših, od naše komisije. Gospod Snowden je bil obtožen, da krši pravice in mi pa smo iz njega naredili pravi, eh, z njega kandidata za, za nagrado Saharov. Gospod Fos, hvala lepa gospod predsedujoči, kolegice in kolegi spoštovanje temeljnih pravic, človekovih pravic je seveda eden ključnih eh, elementov politike Evropske unije in eh, zato je tudi nujno, da storimo vse, kar je potrebno storiti, da se te pravice spoštujejo in da smo aktivni v primeru, da prihaja do kršitev. Ampak vprašati se moramo, kaj je v bistvu dodana vrednost te resolucije, o kateri naj bi jutri glasovali. O teh zadevah smo že glasovali v letu 2012 na podlagi poročila na lastno pobudo kolegice Flotro in eh, to poročilo je bilo vsebinsko uravnoteženo, eh, je bilo sprejeto in zato se tam zdi prav, da zdaj vprašamo komisijo in svet, kaj se je iz vsega skupaj izcimilo in kako stvari potekajo naprej. Prav tako se mi zdi prav, da na to zadevo ponovno spomnimo, ampak po mojem mnenju nekako ni prav, da se ponovno z istimi vsebinskimi zadevami ukvarjamo pri tej resoluciji. Če bomo preprosto samo ponovili to, kar smo počeli lansko leto, je to samo sebi namen. In potem se res sprašujem, zakaj imamo to zadevo sploh na dnevnem redu. Vse gre konec koncev le za določena vprašanja komisiji in svetu. Poleg tega, ta resolucija celo presega to, kar smo sprejeli že leta 2012 in zahteve v tem besedilu presegajo po eni strani pristojnosti, po drugi strani pa tudi možnosti, ki jih eh, imamo, kar zadeva te preiskave. Zato mislim, da bi bilo bistveno bolj pravilno, če bi se osredočili na dejstva, na nove ugotovitve, na ustrezne rešitve. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je gospod Šogor. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Namen sodelovanja tajnih služb je seveda zagotavljanje varnosti in to, da se ukrepi ustrezno usklajeno izvajajo. Tega mislim, da nihče ne postavlja pod vprašanje. V boju proti terorizmu je to vrstno sodelovanje med tajnimi službami, eh, sodelovanje med eh, službami zaveznikov vsekakor nujno. Ampak to, čemu smo tu priča, je, da je na ozemlju držav članic EU U prihajalo do dejanj, ki so v popolnem nasprotju z našo politiko glede spoštovanja človekovih pravic, ki smo jo uspešno gradili zadnjih eh, več desetletij. Če mi sami ne bomo resno jemali naših pravil, potem ne moremo od drugih zahtevati, da ta pravila jemljajo resno. Vse skupaj ima visoko simbolno vrednost. Ne moremo namreč dopustiti, da v Evropski uniji brez posledic prihaja do kršitev mednarodnih sporazumov in to celo z vedenjem državnih organov. Pomembno je, da za evropske državljane to vprašanje kar se da celovito razjasnimo. Hvala lepa. Vprašanje pa postopku modrega kartona. Boste odgovorili, gospod Šogor? Da. Izvolite. Hvala lepa. Popolnoma se strinjam s kolegom Šogorjem, ampak vendarle bi ga vprašala naslednje. Ali se strinjate, da bi preiskave glede teh eh, kršitev potekati na način, da pri tem igrajo pomembno vlogo tudi nacionalne vlade? Strinjam se z gospodom Šogorjem, da tudi naša država naša vlada igra pomembno vlogo tudi v zvezi z afero Snowden in eh, pri drugih aferah povezanih s CIO. Gospod Šogor, hvala lepa, gospod ne, eh, predsedujoči. Ja, jasno je, da se z vami strinjam. Mislim, da je naloga držav članic, da preiščejo te morebitne kršitve. Ne bom zdaj našteval držav, v katerih bi bilo potrebno izvesti takšne preiskave. Tako da v bistvu niti ne vem, kaj ne vam odgovorim. Kar zadeva gospoda Snowdena, kar zadeva zapore CIE, to je vsekakor stvar, ki je v pristojnosti držav članic. In Evropska unija mora državam pomagati, če se ne znajdejo. Tudi Romunija je tu vključena v te preiskave. Sam prihajam iz Romunije, zato mađarskih vprašanj ne morem komentirati. Gospod Valensa je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Dame in gospodje, predlaganje osnutek resolucije vsebuje nekaj elementov, ki so po mojem mnenju nesprejemljivi. Še posebej eh, problematična se mi zdi insinuacija o netransparentnosti dela polskih preiskovalnih organov. Vprašanje vezano na nacionalno varnost in eh, na delovanje posebnih oziroma tajnih služb ostajajo v izključni pristojnosti držav članic. Prav tako naj povdarim, da se v tej zadevi izvaja preiskava strani popolnoma neodvisnega organa. Zato so kakršnikoli politični pritiski s tem v zvezi nedopustni. Preiskava še poteka in eh, izid te preiskave bo odvisen ne le od transparentnosti evropskega oziroma oprostite polskega tožilstva, temveč od dejstva, da preiskava otežuje dejstvo, da večino dokumentov eh, posedujejo ZDA in da so pogosto ti dokumenti podvrženi klauzuli o tajnosti. Povdariti moram in to izredno, da je varnost naših državljanov naša najvišja odgovornost. Terorizem je trenutno največja grožnja, kar zadeva varnost državljanov Evropske unije in zato moramo storiti vse, kar je v naši moči, da zavarujemo našo svobodo in naše vrednote. Neod... Dolžni državljani so cilji in tarče okrutnih terorističnih skupin, ki uporabljajo vedno bolj nekonvencionalne metode in zato moramo storiti vse, kar je v naši moči, da preprečujemo to vrstna dejanja. Seveda pa mora to potekati v okviru veljavnega prava ob spoštovanju človekovih pravic. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Lisek, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedajoči, spoštovana gospa podpredsednica komisije, gospod minister, dame in gospodje. Popolnoma se strinjam s tem, kar je dejala spoštovana gospa poročevalka eh, in tudi poslanka Gomeš. Namreč tu gre za boj proti kršitem človekovih pravic. Gre za boj proti teroriziranju zapornikov. Tu se pa polnoma strinjamo. Se pa ne strinjamo glede naslednjega. Namreč, da bi medijske eh, objave ali pa pričanja prijetih teroristov, kakorkoli zahtevalo posredovanje Evropskega parlamenta. O tem vprašanju smo danes že večkrat govorili. Govorili smo o postopku na Polskem in tako kot gospod Valenca in gospod Protaševič, lahko tudi jaz potrdim, da proces v naši državi še poteka. Preiskavo vodi Više tožilstvo v Krakovu, torej preiskava poteka na zelo visoki ravni in zdi se, da bo čez nekaj mesecev že zaključena ta preiskava. In zdi se mi, da bi vsi mednarodni organi morali v prvi vrsti dati priložnost nacionalnim organom, da upravijo svoje delo v skladu z načeli subsidijarnosti, da torej zaključijo preiskavo in da se tudi sprejmejo pravnomočne sodne odločbe s tem v zvezi. Samo še ena stvar. Ko so se te stvari na polskem odvijale, je na Polskem vladala levica. Tako eh, premije, oziroma predsednik Vašnjevski, premije Miller, eh, minister Kališ, eh, vse čas zanikajo, da bi takšni zapori obstajali na Polskem. Hvala lepa. Prehajamo na postopek proste razprave. Gospod Murphy kot prvi. Thank you, President. A recent report. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, odprta družba je sedaj objavila poročilo in to v neirskem že dolgo vemo, da je Irska ena od 54 držav, ki je pomagala nezakonitim dejanjem, ki, del, ki jih je počela CIA v tako imenovanih m, mm, izjemnih dogodkih. Povedali so, da preiskave letal niso bile potrebne, kajti prejeli so zagotovila od administracije Združenih držav eh, Amerike, da. Um, <clears throat> torej, da uh, ujetniki ne bodo uh, prečkali uh, Irske, vendar pa se je izkazalo, da v resnici temu ni bilo tako in kljub torej, to s tem so bile tudi kršene določene konvencije. In zato, da bi ohranili dobre posebne odnose z ZDA, so to seveda samo prikrivali. Prikrivali so mučenje in tako dalje. Uh, treba je zapreti uh, centre za, uh, <clears throat> za mučenje, take tajne centre in uh, vse te je treba pravično obsoditi. Hvala lepa. Drugih prijavljenih k razpravi ni, tako da besedo ponovno predajam ministru Leškeviču v imenu sveta. President, uh, vice president of the spoštovani gospod predsednik, predsednica komisije, spoštovani poslanci. Naj najprej povem, da se svet strinja z stališčem, da je eh, spoštovanje človekovih pravic in mednarodnega prava ter boj proti terorizmu, da je vse to temeljnega pomena. Številni govorci pred menoj so um, navajali in prosili svet, da preišče vključitev držav članic v program prevoza in nezakonitega pridržanja ujetnikov s strani Ameriške obveščevalne agencije CIA. Svet je sestavljen iz predstavnikov vlad 28 držav članic. Čeprav seveda ima pravno podlog, podlago, da bi to lahko storil. Svet nikoli ne bo imel politične, eh, torej politične podpore za kaj takega, kaj šele, da bi sam začel s takimi preiskavami. Sam se zavedam, da, da je to morda frustracija za vas, ko to slišite, vendar pa mi moramo delati v okviru pravil, ki jih seveda moramo spoštovati. In če obstajajo sumi um, sodelovanja držav člavi, članic pri takih dejavnostih, to je predvsem vprašanje, pregleda, nadzora, ki ga morajo izvajati nacionalni parlamenti in nacionalne pravne oblasti. In obstajajo kanali na nacionalni ravni, da bi, da bi lahko poklicali uh, izvršno oblast na, uh, k odgovornosti. Sveda to je hm, treba rešiti nacionalni na nacionalni ravni, vse države članice pa so podpisale konvencijo o temeljnih pravicah. In torej obstajajo mehanizmi, niso pa to mehanizmi, nad katerimi ima nadzor svet. Zato svet ni mogel slediti priporočil vaših, iz vaših resolucij. To nima nič opraviti z m, mm, lealnim sodelovanjem z vami, ampak ima opravka z pravnim in ustavnim um, okvirom, v katerih moramo delovati in katerem vsi delujemo. Zato vas prosim za razumevanje in se vam najlepše zahvaljujem za pozornost. Najlepša hvala. To je bilo zelo jasno imamo štiri različne predloge in s tem bom zaključil razpravo. Glasovanje o tem bo potekalo jutri opovdne. Tako, na vrsti je naslednja točka na dnevnem redu in sicer izjavi sveta in komisije o migracijskih tokovih v sredozemlju s posebnim povdarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa.